Good morning, all the colleagues. Welcome. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Regi committee. Danes imamo javno predstavitev gospe Kretu, kandidatka za komisarko za regionalno politiko. Pozdravljam tudi Marka Lebruna, ki je predsednik odbora regij in tudi kolegice in kolege iz Evropske komisije ter sveta Zasedanje se prenaša preko spleta in eh, državljani po vsej Evropi bodo zasedanje lahko spremljali sedaj, v živo ali pa kasneje iz arhiva spletne strani Evropskega parlamenta. Smernice za potrditev komisije so zapisane v prilogi 16 poslovnika. Zapisano je, da parlament oceni kandidate za komisarja na osnovi njihovih sposobnosti zavezanosti Evrope in osebne neodvisnosti. Prav tako ocenijo poznavanje njihovih portfeljev in komunikacijskih spretnosti. Kandidatka za komisarko je že odgovorila na pisna vprašanja. Njeni odgovori so na voljo članom odbora v vseh jezikih. Naj vam pojasnim, kako bo potekala današnja javna predstavitev. Na začetku bo kandidatka za komisarko podala izjavo, ki ne sme biti daljša od 15 minut. Na to bomo imeli čas za 45 vprašanj poslancev odbora in komisarka bo podala odgovor, po načelu ping-pong, to pomeni vprašanje odgovor, vprašanje odgovor. Začeli bomo s krogom vprašanj voditeljev sedmih političnih skupin v tem odboru. Na voljo imajo vsak pet minut. Eno minutno vprašanje, dve minuti odgovor, eno minuto dopolnilno vprašanje in potem eno minutni odgovor. V drugem krogu bomo imeli 38 vprašanj z časovnimi sloti v dužini treh minut. Eno minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor. Na to bo dobil besedo tudi gospod Lebrun, predsednik odbora regi, da bo podal kratko izjavo. Na koncu bo gospa Korina Krecu, kandidatka za komisarko za regionalno politiko, imela pet minut za sklepne besede. Čas za govor smo porazdelili po metodi Dhond in politične skupine so potem določene vrstni red. Vprašanja niso združena po tematskih sklopih. Podariti moram, da se morajo poslanci držati časa za govor. Če se ne boste, potem nam bo zmanjkalo časa in nekateri poslanci pač ne bodo mogli spregovoriti, tako kot na plenarnem zasedanju, bo tekla ura, da boste videli, kako dolgo govorite. Tolmačenje je na voljo v 23 jezikih, zato lahko vsi govorniki govorijo v svojem jeziku, ampak lepo prosim, ne govorite prehitro. Upam, da je postopek sedaj jasen. S tem Odpiram razpravo. Na začetku bo dobila besedo kandidatka za komisarko. Spregovori lahko za največ 15 minut. V tej predstavitvi bo sledil čas za vprašanja in odgovore.